imenovanje članov odborov in eh, delegacij. Seznam bo priložen zapisniku eh, tega zasedanja in s tem ste o tem obveščeni. Poleg tega vam sporočam, da so kolegi Tadeu Šimanski, Jaček Olgjert Kurški, Jaček Vlošovič in Zbignjev Cjobro pristopili k skupini EFD in sicer z 29. decembrom 2011. Ravno tako vam sporočam.